vzpostavila zelo negativen precedens. Eh, v zapor je dala številne katalonske politike, zato ker so omogočili razpravo. Španija je veliko bliže Turčiji kot pa Veliki Britaniji. Velika Britanija je uh, organizirala referendum za škotsko neodvisnost. V Kataloniji je vedno, več, vedno večja uh, večina za referendum, ki tudi ni prepovedan uh, v španski ustavi, tudi zaradi reforme, ki jo je 2015 izvedel uh, zapatero. Glede uporabe katalonščine v tej hiši, pa takole. Danes smo uh, vprašali, če je možno govoriti katalonsko, pa je ni. V Španiji ni, noben, oziroma v Kataloniji nimamo konflikta zaradi soobstoja prebival, različnega uh, prebivalstva, ampak zaradi španske ostave. To je problem. Hvala, gospod Rikastijo. señor presidente. Permítame que comience. Micro. Permítame, señor presidente, que comience. Če smem, gospod predsednik, bi začela s tem, da povem, da pač prazne besede uh, niso dovolj. Govorite o, o ekstremizmu, govorite uh, o izključevanju, ampak problem je ta, da v realnosti vi kot predsednik španske vlade uh, ne izvajate to vrstnih ukrepov. Od prve minute, od takrat, ko je z nezaupnico padel Rahoj, ste vi pravzaprav tisti, ki služite ekstremistom in španskim separatistom, ki izključujejo v praksi, ne samo v retoriki, poskušali so zrušiti španski ustavni red, ne upoštevajo zakonov in nimajo nobene zvestove do ustave. Torej, gospod predsednik, lepo je, da pridete sem in eh, poveste svojo zgodbo, ampak v realnosti pa prihaja do razkoraka med vašimi besedami in tem, kar se dogaja uh, v Španiji. Mislim, da moramo biti dosledni in vi, nažalost, niste in to ste danes še enkrat dokazali. Gospod Pirinski. Gospod premijer, omenili ste potrebo po novi legitimnosti za demokracijo v Evropski uniji in eh, pozvali ste eh, k večji evropski demokraciji. Ampak kaj ne menite, da osebam jemljemo njihovo suverenost, njihove pravice, da se odločajo sami o svoji prihodnosti? ljudje odhajajo iz podeželja, vedno manj industrije imamo in osebe, ki delajo tam, imajo občutek, da se ne morejo sami odločiti o svoje prihodnosti. Kako bi vi pokomentirali ta koncept suverene demokracije, ki bi upoštevala želje državljanov glede tega, da sami krijo svojo prihodnost? Menite, da bi morala Evropa ustvariti nek nov začetek? To je ključno vprašanje danes eh, pri vseh razpravah, ki smo jih imeli od Brexita do Katalonije. Hvala, gospod Salafranc. Spoštovani predsednik, spoštovani premije, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Prav ste povedali, da je Evropska unija unija, ki temelji na vrednotah. Zato uh, se ta parlament vedno bori za človekove pravice. In to po celotni celini zagovarjamo jih pravzaprav na globalni ravni. Zato je ta parlament vzpostavil tudi Saharovo nagrado, ki jo podelimo tistim, ki se borijo za človekove pravice. Eh, tri nagrade smo, to vrstne nagrade smo uh, podarili tudi uh, kubancem, lansko leto pa tudi opoziciji v Venezueli. In zanima me, ali so dobitniki teh nagrad dostojanstvene uh, osebe ali ne. Vi ste šli v Kubo, na Kubo in se niste sestali z osebami, ki so bili prijetniki te nagrade. Glede Venezuele pa je ta parlament večinsko sprejel resolucijo, ker smo se zauzeli za to, da se eh, Maduro eh, privede na kazen, mednarodno kazensko sodišče zaradi vseh kršitev človekovih pravic. Kaj menite vi o tem? Se boste podobno kot Francija, Kanada in Nemčija pridružili tej peticiji ali ne? Gospa Valenciano. Hvala, gospod eh, predsednik. Ja, se vidite, predsednik, da uh, smo nekako pričakovali, da bo uh, španska kon konzervativna stranka nekako jokala, ker so izgubili um, uh, zaupnico v španskem parlamentu, ampak se to ni zgodilo. Pravzaprav zahtevajo patriotizem, ko oni vladajo, ko pa mi vladamo, pa ne pokažejo nič patriotizma. Pa še nekaj bi želela pokomentirati, to, kar ste omenili danes. glede nacionalizma in uh, vse večje fragmentacije. Vse to zdaj nekako preveva Evropsko unijo. Vse več ekstremizma imamo, vse več reakcionizma, nek upor in uh, nestrinjenje z Evropsko unijo, uh, kršenje pravic žensk, to je nazadnjaško gibanje in pravijo, da so posem brez kompleksov glede tega. Potem moramo takšni biti tudi mi. Uh, jasno in glasno moramo zagovarjati uh, evropske vrednote. Gospa Gut. Hvala, dobrodošli. Evropska unija je največja turistična destinacija v Evropski uniji. Španija je druga takoj za Francijo, Tako da se zavedamo, kako pomemben je turizem. Ampak turizem uh, potrebuje inovacije, varnost in stabilnost. In o tem želim govoriti danes. Uh, vladate po zaslugi oseb, ki se borijo proti turizmu. O, na Baljarskih otokih, v Valenciji, v Kataluniji. Uh, izvajo dejanja, ki ne grejo v smeri večjega soobstoja različnih delov prebivalstva v Španiji. Prav tako se borijo aktivno proti turizmu. Evropa je lep primer soobstoja, ampak vi nekako stopate v drugo smer in namenoma ustvarjate razkol med eh, državljani. Ste strpni z nestrpneži in se strinjate s tistimi, ki se želijo boriti proti Evropi. Za boj proti avtoritarnosti je najboljše to, da upoštevate zakonodajo. Prav je, da imate pač koalicijo, ampak mislim, da vaš kompakt s to koalicijo ne sme biti skrivnost. Hvala, gospod Regner. Uh, Spoštovani gospod premije, hvala za vaš navdihujoč govor za Evropo, za ljudi, govor, ki nam daje upanje in pogum. Moje vprašanje pa se nanaša na vprašanje žensk. Imamo izpogajano in v parlamentu že pred časom eh, potrjeno poročilo, da naj bi ženske in moški imeli enake možnosti v nadzornih svetih. Kako eh, bi lahko vključili tudi vas v naša prizadevanja? Izredno ste omenjali to vprašanje in pogledajte samo, kako se eh, porazdeljuje čas za govor. Eh, tu prihaja do jasnih ravnovesij, do jasnih neravnovesij in potrebujemo glasove, ki bodo bolj slišani in eh, tudi v Evropskem parlamentu bodo bolj slišani tako, če, pač, eh, če bodo pač dobile tudi ženske več časa za govor. Hvala. Torej, sem med podpisniki pobude za več žensk v upravnih odborih. To pobudo sem svoj čas podpisal, gospa Koraca Bilte dobi besedo naslednja. Ministro. Hvala lepa. Gospod premijer, strinjam se z vašimi skrbmi glede eh, antievropske retorike in o tem, kako je potrebno obuditi vredostojnost evropskih institucij. Vaša oziroma naš parlament, tudi vi, pa se že leta na vseh stranih borimo, da bi imeli en sam sedež kot parlament. Sami želimo odločati o tem, kje bomo zasedali. Eh, kanclerja eh, Kurc in Merklova sta lani jasno izrazila svojo podporo eh, tej želji. Ste vi kot proevropejec pripravljeni to umestiti na agendo sveta? Ste pripravljeni o tem govoriti v okviru predvolilne kampanje in sprožiti konstruktiven proevropski, prodemokratičen dialog na to temo ali pa se boste temu izognili in s tem tvegali, da simbol miru in sprave v Evropi, ki nam je tako ljub, postane simbol za potrato. Najlepša hvala. Gospa Bonnefoy. Spoštovani gospod premier, hvala za govor, ki ste ga podali, eh, ki daje upanje evropejcem in se osredotoča na ekološko vprašanje, socialno vprašanje, vprašanje solidarnosti, vrednot in tudi na proračunska vprašanja. Zelo ambiciozni ste glede tega, da en odstotek BDP držav ni dovolj za to, da bi lahko imeli močne evropske politike. Drznili ste si govoriti o federalni Evropi in zato se vam zahvaljujem. Dotaknila pa bi se razmer v Andaluziji. Zelo smo zaskrbljeni in nujno je, da odpravimo vso eh, dvoumnost, eh, da eh, prekinemo vsa zavezništva s krajno desnico. Ključno je in upam, da boste tudi vi še naprej ohranjali svoje zavezništvo z naprednimi in ekološkimi silami. Najlepša hvala, gospod Gajc. Hvala. Če smem, imam postopkovno vprašanje obžalujem, da je možno obesiti tole, takole plakate domnevnih uh, prestopnikov na klopi Evropskega parlamenta. Gospod Sanchez, ja. Eh, prostili se, da skupaj zavarujemo evropski projekt eh, pred ekstremističnimi ciljami. Ampak vi nam delite na svete, ki jih sami ne upoštevate. Govorite o nevarnosti ekstremizma v Evropi. Ampak nam lahko potem, prosim, razložite, kako ste vi postali predsednik eh, španske vlade po zaslugi uh, katalonskih separatistov, po zaslugi bivših teroristov. In z njimi delite to politično platformo. Torej, kaj počnete? Vladate z ekstremnimi predstavniki španske politike, eh, ki so ekstremisti tudi v primerjavi z, z ostalimi ekstremisti Evropske unije señor ah, presidente javier lópez ja. predsednik sánchez danes zagovarjate mnenje evropejcev ki verjamemo v socialno evropo ki skrbi za prekarne delavce za otroke ki živijo v revščini eh, govorili ste o o ekološki Evropi, ki je pionir v boju proti podnebnim spremembam. Eh, zagovarjali ste odprto Evropo, ki izpoštuje svoje mednarodne odgovornosti glede eh, beguncev in mednarodne zaščite. Govorili ste o feministični Evropi. In to je Evropa, ki jo danes zagovarja eh, španska vlada. To je Evropa, ki jo potrebujemo in ki jo tudi ta hiša pozdravlja. To je Evropa, ki razume, da bo prihodnost svetla, samo če bomo zgradili skupaj. In dialog mora postati a, zvezda stalnica pri, sprejemu, a, pri sprejemanju tovrstnih katar, a, politik. Prav tako pa je treba posod tudi v Kataluniji, odkot prihajam, spoštovati a, politični soobstoj različnih a, uh, eh, gibanj, to je edina prihodnost za prihodnost uh, Katalonije. Hvala, gospod Mato. Gracias, Hvala, gospod Sančes. Eh, upal sem, da bomo danes tu v Evropi v govoru, ki je trajal 37 minut, saj 10 minut govorili o najbolj oddaljnih regijah v Evropski uniji, tudi o kanalskih otokah. Ampak ste nas razočarali. Govorili ste o prihodnosti Evrope, ampak ta je povezana z a, eh, prihodnostjo najbolj oddaljenih regij, ki imajo karakteristike, si jih je treba zavedati. Vem, da so za vas kanarski otoki samo a, eh, pač destinacija, kamor greste za a, eh, novo leto. Ampak za nas je to prihodnost. A, a, politike kohezije in eh, solidarnosti. Predsednik Tajani je večkrat povedal, da so najbolj daljne regije izjemno pomembne in to drži. Prepričan sem, da eh, se boste tega zavedali tudi vi. Eh, izpolniti moramo obljube, ki smo jih dali za Kanarske otoke in za najbolj oddaljene regije. Na ta način vam bo Evropa bolj zaupala. Hvala. Gospod Fernandez. Hvala, predsednik primer lugar. Jonas Fernandez, najlepša hvala. Najprej bi želel pozdraviti predsednika španske vlade. Pozdravljam tudi Josepa Borela, ki je bil bivši predsednik tega parlamenta. Želel bi na nekaj opozoriti in sicer uporabili ste besedo federalizem. Zagovarjati moramo izgradnjo federalne Evrope še naprej. Mislim, da je to pravzaprav samo um, nekaj, kar bo ustvarilo več harmonije v Evropski uniji. Na ta način bomo uspeli zaščititi, zaščititi evropske državljane. Zato pa bo treba reformirati monetarno unijo. Ta fiskalni stebr potrebujemo. Potrebujemo tudi eh, evropsko zavarovanje za brezposelnost, za brezposelne, za kar se borimo mi že več, ne, e, že več e, preteklih let. Skratka, vzpostaviti moramo na evropski ravni pač nek e, sistem za zavarovanje, ki bo dober in pozitiven za vse evropske državljane. Milermo, sprašujem se, kako ste danes pozabili omeniti Venezuelo, gospod predsednik? in pa pogajanja z Merkosurjem. Skrbi me ne samo to, kar ste povedali, ampak to, na kar ste pozabili. Pa še nekaj bi želel dodati. Brexit in uh, ribištvo. V bodočih pogajanjih o Brexitu se moramo osredotočiti ne samo na na Gibraltar, ampak tudi na ribiške pravice in na recipročni dostop do eh, določenih ribolovnih območij. To je za Galicijo, naprimer moja regija, izjemno eh, pomembno. Povedali ste tudi, da ste zadovoljni z večletnim finančnim okvirom. Naj pa povem to, da VFO in eh, kom, predlogi komisije škodujejo določenim španskim regijam. Tako da bi morali tudi temu se posvetiti, na te zadeve ne smemo po, pozabiti. Gospod Detijen. Spoštovani gospod predsednik, veseli me, da ste nam danes izkazali to čas, da ste nas obiskali. Veliko upanja polagamo v vas. Uh, da boste z novimi politikami pripeljali Španijo naprej. Številni eh, tudi v Nemčiji zelo pozitivno vidijo novo socialdemokratsko vlado. Na mesto konfrontacije se raje odločate za zmernost in dialog, stavite na boljšo zaščito žensk na mesto vrčevanja, si prizadevate za gospodarske spodbude, gospodarsko rast in uravnotežen proračun prosil bi vas, da nam poročate o tem, kako poteka izvajanje nove delovne zakonodaje, ki jo je sprejela predhodna vlada z neoliberalnimi sredstvi in ki je dozela pravice marsikomu. Kako boste pravice delovcev ponovno okrepili? Hvala. Tiene ahora la palabra el señor Sánchez Pérez Castejón para contestar a las preguntas de los diputados. Zdaj ima pa besedo španski premije, ki bo odgovoril na vprašanje poslancev in poslank. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala vsem eh, poslank, poslancem, ki ste postavili vprašanja. To, kar ste povedali, je bilo zanimivo, zelo intenzivno. ogromno različnih govorov smo slišali iz različnih političnih uh, struj in če smem, bi želel kar po sklopih odgovoriti na vprašanje. Osredotočil bi se na dve osi in nekako strnil to, kar imam zapovedati. z replikami na določena vprašanja, ki smo slišali. Najprej multilateralizem in eh, potem drugo področje, ki bi ga želel pokomentirati, eh, federalizem. Glede multilateralizma pa sem že na začetku povedal, da španska vlada verjame v agendo 2030. To je politična agenda za nacionalno preobrazbo, prav tako pa smo mnenja, da mora v naslednjem desetletju Evropa postati zred zagovornik in pionir za izvajanje agende 2030. Ta agenda 2030, ki zagovarja tudi enakost med spoloma, je povezana tudi s tem, kar sem povedal na začetku o evropski strategiji za enakost med spoloma. Povezano pa je to tudi s tem, kar počnemo v Španiji. Sprejeli smo celo vrsto različnih ukrepov eh, za preprečevanje nasilja med spoloma, prav tako pa smo sprejeli zakonodajo za to, da bi se zmanjšale razlike v plačah med moškimi in ženskami. Eh, v zvezi s tem naj eh, izpostavim še nekaj. Nekateri so govorili o stopni brezposlosti, ki je še vedno nespremljiva Želel pa bi dodati še nekaj. Trenutno imamo 19, eh, 19 eh, milijonov oseb, ki eh, prispevajo v socialni sistem v Španiji in več kot polovica teh, ki so v sistemu socialnega varstva, so ženske. In to je zgodovinska sprememba. Prav tako je španska vlada predlagala in sprejela 22-odstotno zvižanje minimalne plače. In to je največji porast minimalne plače v zgodovini Španije in od tega bodo največ imele ravno ženske, ki pogosto prejemajo minimalne plače. Enakost med spoloma in boj proti revščinam otrok je tudi nekaj, kar je vključeno v agento 2030 in predlagamo torej, da bi sprejeli sistem nekih jamstev za otroke, ki živijo v revščini. Zato smo v našem parlamentu predlagali tudi osnutek zakonodaje za bolj učinkovit boj proti uh, revščini otrok. In to je povezano tudi z zagotovili uh, za otroke. Glede podnebnih sprememb, nekateri ste eh, postavili vprašanje, v kakšni meri je španska vlada angažirana za to vprašanje. Upamo, da bomo kmalo sprejeli v parlamentu nacionalno strategijo za uh, energetsko tranzicijo, zlasti pa želimo zagotoviti, da uh, bo ta tranzicija pravična v odnosu, naprimer, do regij, kjer trenutno živijo od premoga, kjer imajo elektrare na premog. Tudi tam moramo zagotoviti, da ta energetska tranzicija ne bo nepravična. Omenili ste tudi svežen o pravicah s katerim je začela prejšnja španska vlada. Govorili ste zakon Mordasa in eh, reformo trga dela, ki je bila izvedena pod prejšnjo špansko vlado. Dvoje v zvezi s tem. Najprej zakon Mordasa. Trenutno se ga spreminja v a, eh, državnem zboru in upam, da a, eh, bo španski parlament to, te spremembe sprejel v februarja. Glede a, delovne zakonodaje pa je španska vlada začela s socialnim dialogom. V sedmih mesecih nam je uspelo sprejeti načrt za zaposlovanje mladih, za to, da bi v treh letih znižali brezposelnost eh, mladih za več kot 10 odstotnih točk. Prav tako smo sprejeli načrt za boj proti. Uh, prekernim, prekernim delov, za, za manj prekerna delovna mesta in vzpostavili več kot 50 tisoč kakovostnih delovnih mest. Pa še nekaj ne omani, uh, omenim. Samo zaposlenih je pri nas uh, več kot 3 milijone in po zaslugi sporazuma, ki smo ga dosegli sindikati v zadnjih eh, sedmih mesecih, smo okrepili tudi njihove pravice v smislu nadomestil za brezposelnost in kriti so zdaj tudi v primeru nesreč na delovnem mestu. To smo storili skupaj z socialnimi partnerji in podjetniki. Torej, multilaterizem potrebujemo in jasno socialno agendo, tako španske vlade kot na evropski ravni. Pa še dvoje bi želel omeniti. Glede zunanje politike, to je povezano tudi z Venezuelo, španska vlada in tudi jaz kot vodja opozicije, preden sem postal predsednik vlade, nismo priznali legitimnost eh, volitev v Venezueli, prav tako pa nismo priznali legitimnosti režima a, eh, predsednika Madura. Večkrat smo se zauzeli za to, da bi režim Madura izpustil politične zapornike in tam obstajajo politični zaporniki in po zaslugi našega zunanjega ministra smo dosegli to, da lahko ti politični zaporniki zdaj potujejo v Španijo in za enim izmed njih sem se tudi sestal. Potem pa naj omenim še nekaj v zvezi z Venezuelo. Želimo vzpostaviti nek ko skupino za dialog med eh, evropskimi državami in eh, skupino Lime. Francija ni sodelovala v tej eh, skupini in tudi španska vlada ni v skupini Lime. Mi želimo vzpostaviti neko, neko posredniško skupino, ki bo uh, omogočila eh, to, da najdemo dobre rešitve eh, za Venezuelo. Me je pa presenetilo, da v povezavi z Venezuelo ne omenjate tudi eh, migranske krize. Ogromno priseljencev iz Venezuele zdaj prihaja in to vpliva tudi na situacijo v drugih državah Južne Amerike, Čile, eh, Kolumbija in tako naprej. Na svetu za zunanje zadeve je naš zunanji minister zagovarjal to, da bi morali sprostiti finančna sredstva za to, da bi te države lahko bolj konkretno ukrepale eh, s pričo novega vala priseljencev, do katerega je prišlo zaradi situacije. Glede kanarskih otokov bi povedal samo to, da po zaslugi naše vlade smo v manj kot sedmih mesecih spremenili kanadski statut eh, in podpisali vse sporozume, ki jih je bilo treba eh, podpisati. In mi verjamemo pač v prihodnost kanadskih otokov in drugih eh, najbolj oddaljnih regij, ampak smo tudi začeli konkretno vlagati v a, kanarske otoke pa še nekaj bi želel dodati, nek eh, splošni razmislek o uh, tem, kar smo slišali se strani uh, eh, ELS-a v Kataloniji. To so pokomentirali zlasti španski kolegi in sicer trenutno agendo desnice narekuje ekstremna desnica, zlasti pri dveh področjih. In sicer Katalonijo uporabljajo za to, da nasprotujejo španski vladi v Španiji. Socialisti pa bomo vedno zvesti v odnosu do španske ostave, tako kot smo na, ta, ko smo na oblasti in ko smo v opoziciji. In kot drugo, poskušati moramo zagotoviti stabilnost v španskih regijah in v zvezi s tem je veliko bolj všeč eh, švedski zgled, kot pa to, kar se trenutno dogaja v Andaluziji. Hvala. Muchas gracias, eh, señor presidente del gobierno de España. Gracias por contestar las preguntas. Najlepša hvala, predsednik španske vlade. Hvala, ker ste odgovorili na vprašanja poslancev. Razprava je bila izjemno zanimiva. Govorili smo o Španiji, ogromno smo pa govorili o Evropi in o Venezueli. Za nas je to izjemno pomembno vprašanje. Želimo braniti tudi pravice venezuelskih državljanov, ni prav, da umirajo v lakoti v državi, kjer eh, nimajo pravic in kjer ne vlada demokracija. Gospod Vioti, ali želite besedo? Hvala, gospod predsedujoči. Samo eno minuto bom vam ukradel časa. Več eh, medijev piše, da obstaja v Čečeni velik pritisk na homoseksualno prebivalstvo. Več je tudi smrtnih žrtev in sicer um, ta režim zatira te osebe samo zaradi homoseksualnosti. Evropa ne more biti samo ekonomija in finance. Odnosi z Rusijo in hvala komisarki Mogherini da je na to opozorila v pogovoru z zunanjim ministrom Rusije. Torej ne gre samo za ekonomijo in finance, temveč gre za človekove pravice in moramo eh, zahtevati od Ruske federacije, da začne preiskave o tem, kar se dogaja v Čečini, kajti ni sprejemljivo, da se ljudi eh, ubija, z, eh, da režim ubija ljudi zato, ker so homoseksualci. Hvala, gospod Vioti je v ponedeljek 14. januarja eh, so, bile spo, so bili sporočeni sklepi različnih odborov za eh, trialog eh, strani IKR sem dobil um, predlog, da se začne medinstitucionalna pogajanja o poročilu uh, o čezmejnih združitvah eh, in delitvah. In sicer je poročevalka Evelin Rignar. In razen tega sem dobil od skupine zelenih Alde eh, predlog, da se glasuje o, o, o sklepu odbora eh, za ribištvo o poročilu o večletnem načrtu za ribištvo in sicer gre predvsem za ribištvo v, sredoz, v zahodnem sredozemlju. Tu je poročevalka Klara Odženja Aguilera Garcia. Glasovanje o teh predlogih bo jutri, kar zadeva ostale sklepe in sicer, da se začnejo eh, medinstitucionalna pogajanja. Um, in sicer iz eh, odborov Ekon, Libe in Tran nisem dobil predlogov za glasovanje, vendar um, lahko začnejo ta, ti odbori pogajanja. Sedaj pa začenjamo z glasovanji. Prvo glasovanje je zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016. Kdo je za? Kdo je proti? Eh, se kdo vzdrži sprijeto? naslednjo um, združljivost eh, pogodb v EU eh, e Maroko. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Potem poročilo Šake, sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolu številka 1 in številka 4 k euro-mediteranskemu sporazumu. Eh, deveti odstavek v dveh delih, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, to bomo prebirali, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti vzdržani zavrnjeno. Dobro, tudi to bomo prebirali, glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti vzdržani sprijeto. Sedaj pa poemensko glasovanje o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa drugo poročilo. Šake sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov 1 in 4 k euromediteranskemu sporazumu po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitamo. Sekulski, želite besedo, prosim. Vážený pane predsedajúci, ja bych jenom chtěl vašim... Pro... Gospod eh, predsedujúci, želím opozoriti vse na to, da so eh, z nami prijatelji iz Mruškega parlamenta in želim jih eh, prisrčno pozdraviti tu v dvorani. Pozdravljamo delegacijo iz Mruškega parlamenta. Hvala za to, da ste danes tu prisotni. In sedaj sledi poročilo Winkler, gre za sporazum med EU in Kitajsko, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitamo. Sedaj pa sledi poročilo Arena. Eh, ki lahko za eno minuto tudi dobi besedo, če to želi, prosim. Mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je pravzaprav solidarnost eh, za tiste, ki so žrtve sprememb ekonomskega življenja. In eh, gre predvsem za amandma 86, eh, ki govori o tem, da bi. Um, um, pomagali ekonomskemu sektorju. Sektorju. Treba je dati eh, podporo um, delavcem, pa tudi podjetjem, eh, tako da bodo lahko konkretno um, ustvarjali delovna mesta. In to želim doseči s tem eh, predlogom spremembe 86. Hvala, kolegica Arina. In sedaj glasujemo o prvem dosijo 1, 21, 23, 27, 29, 52 in naslednji, kdo je za te predloge sprememb, kdo je proti, kdo se vzdrži sprijeto. Predlog sprememb je 20 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprijeti, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53, kdo je za, proti, vzdržani sprijeto. 62 za, proti, vzdržani sprijeto vzdržani. Eh, to bomo prebirili 62 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto 73 prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti vzdržani sprejeto 85 za, proti vzdržani sprejeto to bomo preverili, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. To je bilo res eh, težko videti eh, sprejeto. Um, 98, 98 um, z dvigom roke za, proti, vzdržani, sprejeto 96, poimensko glasovanje, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno 97 za, proti vzdržani sprejeto 28, prvi del za, proti vzdržani zavrnjeno drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o e, celotnem predlogu po imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo poročevalki. Ali želi spet besedo? Ne. Hvala. To je... S tem smo končali prvo obravnavo v parlamentu. Sedaj pa um, poročilo Lopfontani, Evropski socialni sklad plus, uh, predlogi sprememb ena in nadaljni, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprijeto. 40 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 97 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 171 glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 89 za proti, vzdržani, sprejeto 168 za, proti, vzdržani, zabrnjeno 89 za, proti, vzdržani, sprejeto 89, CP3 za, proti, vzdržani, sprejeto 89 za, proti, vzdržani, sprejeto 172 za proti vzdržani zabrnjeno 89 za, proti vzdržani sprejeto 89 CP6 za, proti vzdržani sprejeto 173 za, proti vzdržani zabrnjeno 174 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 90 za, proti, se kdo zdrži sprijeto. 90 CP2 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del poimensko glasovanja oziroma elektronsko glasovanje, konec glasovanja, sprijeto. 162 glasujemo, konec glasovanja, sprijeto. zavrnjeno 175 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 92, kdo je za, kdo je proti, se kdo vzdrži sprejeto. 176D glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. zabrnjeno 92 za, proti vzdržani sprejeto 177 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zabrnjeno 92 prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. 178 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 179 glasujemo. Zabrnjeno. 163 za, proti vzdržani zabrnjeno 3 za, proti, vzdržani, sprejeto 169 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 34 za, proti, vzdržani, sprejeto 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 170 poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Zabrnjeno 166 za, proti vzdržani, zabrnjeno 167 za, proti vzdržani, zabrnjeno 48 za, proti vzdržani, sprijeto 161 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o predlogu odbora oziroma o poročilu odbora. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprijeto. Kolegica Lopfontanje, če želite besedo. Hvala. Skladno s členom 59.4 želim, da se ponovno sprožijo medinstitucionalna pogajanja. Hvala. Glasujemo torej o predlogu poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In to eh, se posreduje pristojnemu odboru, ki bo začel eh, medinstitucionalne pogajanja čestitke poročevalki. Sedaj pa sledi poročeva, poročilo Arimont, posebne določbe za cilj evropsko teritorijalno sodelovanje. Predlogi od 1 do 199, kdo je za, kdo je proti, se kdo zdrži sprejeto. 201, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno in eh, predlog spremembe 200 je brezpredmeten, tako da lahko takoj glasujemo o tem poročilu odbora. Ali želi kdo besedo? No, najprej glasujemo. Glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Prosim, če želite besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali pri oblikovanju besedila. To poročilo je bilo sprijeto soglasno v odboru. Pomirjujoče po včerajšnjem glasovanju o Brexitu je, da je večina v tej hiši za čezmejno sodelovanje, da to podpira in Interreg je simbol tega. In zato prosim, da to poročilo pošle spet v odbor in da po 59. Eh, členu četrtem odboru odstavku, da se potem lahko začnejo medinstitucionalna pogajanja na osnovi omenjenega člena. Hvala, kolega Arimu. E, glasujemo torej o predlogu poročevalca, kdo je za, kdo je proti. Sprijeto. Mm, torej, to vprašanje je posredovano odboru e, in z namenom, da se začnejo medinstitucionalni napogajanja. Poročilo kistotro bolj prostedelitev tarifnih kvotov, vključenih na seznam unije v okviru STU. 17, predlog spremembe 17, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 18, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto, 19 za, proti vzdržani, sprejeto. In sedaj Z eh, sprejetjem 17. manjmaja smo končali prvo obravnavo parlamenta. Postopek unije za registracijo pesticidov, naslednje poročilo, poročilo Lins Stajs, to je zadnje poročilo, o katerem glasujemo, pa je, je pa zelo dolgo. 103. Um, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 137, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno, 56 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 104. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 105 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57D. Glasu ne, se opravičujem. 106 najprej. 106 eh, glasujemo. Elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57D. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60. Zavrnjeno glaso- glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 138 glaso- glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 112 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 61 glasov, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj izvirno besedilo v treh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, tretji del za, proti vzdržani sprejeto. 62 glasujemo. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjeno. 12. odstavek prvotnega besedila glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 63 glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe ena v dveh delih prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 139. Ne, to je brezpredmetno. 64 glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 120. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 140 za proti, vzdržani, zabrnjeno. 141 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 65 glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 66 glasujemo. Konec glasovanja.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 72. Glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Triinsedemdeset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Petinsedemdeset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 76 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 77 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 78 glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Začetno besedilo v treh delih, prvi del glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, tretji del glasujemo, konec glasovanja. sprejeto. 79 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 80 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 147 za, proti vzdržani, zavrnjeno enainosemdeset, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno sto šestindvajset, za, proti, vzdržani, zavrnjeno dvainosemdeset, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno sto ... 48 za, proti vzdržani, zavrnjeno 83, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 84 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 133. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo.